ker sem zamudil. Komisija je prosila za besedo. Tega sicer ni bilo na dnevnem redu, ampak eh, to nam bo vzelo samo nekaj minut, ker je na seznamu za glasovanje veliko poročil, ne bomo imeli razprave. Gospod komisar, prosim, da se vsi poslanci sedajo na svoje mesta in. Uh, da naj poskrbijo za to, da bo v dvorani mir. Gospod komisar Ren. Thank you. Thank you, uh, Hvala, predsedujoči, spoštovani poslanci. V dogovoru z predsedstvom parlamenta in predsednikom uh, komisije bi želel podati izjavo v imenu komisije v zvezi z uh, stanjem pogajanj o Grčiji. Želim vam poročati in eh, vas zaprositi za vašo politično podporo. Na ta način bomo lažje sprostili naslednji svežen pomoči za Grčijo v okviru programa finančne pomoči. Na začetku tedna je bil dosežen dogovor med eh, trojko, IMF-om in pa grškimi oblastmi. Dolga seja evroskupine je trajala od torka zvečer do srede zjutraj in eh, že takrat je bil dosežen precejšen napredek v zvezi z dogovorom o pomoči Grčiji, čeprav na koncu ni prišlo do končnega dogovora. Pomembno je to, da je evroskupina spoznala, da so grške oblasti uspešno začele izvajati skupek predhodnih ukrepov, ki so bili dogovoreni z IMF in pa z Evropsko unijo. To kaže na močno prizadevanje strani Grčije. Grčija si, si prizadeva za strukturne reforme, sprejela številne pomembne odločitve za izgradnjo bolj učinkovitega davčnega upravljanja. To je bistvenega pomena. Pravična porazdelitev davčnih bremen ni samo vprašanje zdravih javnih financ. Tukaj gre tudi za vprašanje socialne pravičnosti. Moramo zavreči ta mit, češ da v Grči ni napredka. Ta takšno prepoznavanje Grčije bi Grčiji škodilo. Spoštovani poslanci, Grčija je pokazala rezultate, zato mora sedaj Evropska unija in pa mednarodni partnerji izpolniti tudi svoj del dogovora. Uh, Zato, da bi bilo to možno, so članice, se morajo članice evroobmočja dogovoriti o kritičnih ukrepih za to, da bi vzpostavili trajnostni sistem v Grčiji. V torek po noči smo se zelo približali dogovoru. Jasen moram biti, ta skupek ukrepov seveda pomeni to, da moramo še naprej ocenjevati javnofinančni primankljaj v Grčiji. In seveda to pomeni, da bomo seveda pri odločitah upoštevali tudi nadaljne dogodke. Vse skupaj bo odvisno od polnega izvajanja reformnega programa strani Grčije. Če zaključim, upam, da se bomo ponovno sestali v Bruslu naslednji ponedeljek z, v konstruktivnem vzdušju in upam, da bomo takrat lahko presegli zaostanek. Sam ne vidim nobenega razloga, zakaj ne bi mogli se dogovoriti glede svežnja, zakaj bi zavračali ukrepe, ki lahko ponovno vzpostavijo zaupanje v Evropski uniji, ki ponovno lahko spodbudijo rast in investicije v Grčiji. Spoštovani poslanci in poslanke, Evropska unija je na strani Grčije, lahko vam zagotovim, da moje službe naredijo vse za to, da bi lahko pomagali Grčiji in komisija bo naredila vse, kar je potrebno za to, da bi omogočili ta dogovor, ki je bistvenega pomena za evropsko gospodarstvo in za Grke. Hvala lepa, gospod komisar Ren. Kolegi in kolegice, predsednik me je prosil, da v njegovem imenu podam naslednje sporočilo. Kolegi in kolegice, nedelja, ki prihaja, je mednarodni dan nasilja proti ženskam. Nasilje nad ženskami je še vedno nekaj, kar je vsakodnevni pojav tudi v Evropski uniji. Ta ne pozna nobenih geografskih, kulturnih ali.